On commence la session, we begin with the session. Uh, Goedemiddag, uh, good afternoon. Začenjamo s popodanskim delom. Pozdravljeno. Prehajamo na točko 12. Gre za uvedbo programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017 do 2020. Imeli bomo razpravo o predlogih sprememb. da damo besedo kar Kostasu Mauridisu, pripravljalcu mnenja. Pet minut, prosim. Hvala lepa. Se pričujem, če sem jaz bil razlog, da smo nekaj minut pozni. Sto sedemdeset predlogov sprememb imamo skupaj, večina gre, jih gre v pravo smer in poskušajo konstruktivno obogatiti besedilo komisije, kar se nas tiče, pa bi skušali razhajanja, ki še jih imamo, razrešili v kompromisih, ki jih trenutno pripravljamo. Nekaj pripomp. Najprej, pomembno se nam zdi izpostaviti, da gre veliko prelogov sprememb v isto smer reforme, ki jih izvajajo države članice, bi morale zagotavljati trajnostno rast, naložbe in kakovostno ustvarjanje delovnih mest, teritorijalno kohezijo, socialno vključevanje, blagostanje, enake možnosti, boj proti revščini in pošteno konkurenco. Strukturne reforme in odgovornost za nje morajo prevzeti države članice. Skupaj z državami prejemnicami bomo zasledovali cilje po prednostnih nalogah držav članic, uskajene z nacionalnimi praksami in tradicijami, kar se tiče kolektivnih pogajanj in socialnih sporazumov. Vloga socialnih partnerjev in civilne družbe pri aktivnem vključevanju v program je ključnega pomena za to, da zagotovimo, da bodo predlogi prikrojeni specifičnim razmeram v državah članicah. Druga pripomba izjemnega pomena je pojasniti, okrepiti, izpostaviti vlogo Evropskega parlamenta. To je nekaj, kar ni posem jasno v predlogu komisije. Zame o tem govorijo tudi nekateri predlogi sprememb. Kar se tiče proračuna, 142,8 milijona. To smo namenili iz celotne tehnične pomoči pod strukturnimi skladi, pa naj si gre za Evropski sklad za regionalni razvoj ali za Evropski sklad za podržavski razvoj. Nekateri predlogi sprememb izpostavljajo, da morajo ti programi biti stalni v prihodnosti. S tem se strinjamo, vendar pa, če bi program naj bil stalen po 2020, potem menimo, da je tudi pomembno vzpostaviti sklad za lastne vire, za specifično podporo strukturnim reformam. In še zadnja pripomba. odločno želim izpostaviti pomen osredotočanja na cilj tega programa. Cilj programa, mimo kaj, da je to prostovoljna podlaga, je prošnje za tehnično pomoč Grčije in Cipra za strukturne reforme, da to uporabimo po drugih državah članicah. Zato je naš cilj pomoč državam članicam pri nudenju tehnične pomoči za strukturne reforme. Cilj je okrepiti celovito zmogljivost držav članica, pripravo rasti, zmogljivosti za to in za odgovor na ekonomske in socialne izzive, tem, da ukrepimo konkurenčnost, rast, ustvarjanje delovnih mest in naložbe. Hvala lepa vsem, še prav posebno poročevalcem v senci in tistim, ki ste podali predloge sprememb. Veselim pa se pripomp poročevalcev v senci, ki bo sledila sedaj. Hvala. Uh, Hvala lepa. Tako, sedaj pa poročovalci v senci vsak tri minute. Začenja kolegica Maletič, ELS. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila kolegu Mavridasu, Mavridisu za pripravo mnenja, pa tudi vsem ostalim kolegom. Tudi sama sem se ogledala predloge spremembe. Najprej želim izpostaviti, da kar se tiče tega mnenja menimo, da bi bilo dobro, če spoštujemo odločitev konference predsednikov in se držimo pristojnosti, ki so dane našemu odboru. In to smo storili, ko smo podajali predloge sprememb na uredbo. Naslednja točka je povezana z našim skupnim stališčem, kaj so programi strukturne pomoči, to so tehnični programi pomoči in Evropska komisija prečuje strokovnjakom za podporo državam članicam pri oblikovanju in izvajanju strukturnih reform. Zelo pomembno pa je, da gre za strukturne reforme, ki so se jim zavezali in, in o katerih so se dogovorili o državah članicah in potem po teh priporočilih za države članice ali po makroekonomskih programih prilagajanja. Prav tako je zelo pomembno, da strukturne reforme, ki se morajo izvajati na zahtevo držav članic. To pravim zato, ker sem videla, da v nekaterih predlogih sprememb nekateri kolegi poskušajo razširiti ESRP, mislim pa, da moramo ostati v tem okviru in moramo vse skupaj narediti bolj učinkovito. Na ravni EU imamo nekatere druge instrumente, s katerimi bi lahko dosegli socialno-ekonomsko kohezijo, zaposlovanje. Imamo sklade na voljo za to, novi sklad EFSI, na primer, in druge instrumente. menimo, da SRP ni pilotni program, temveč je to instrument za hitrejše učinkovitejše izvajanje. Reform ne moramo predpisovati ali usiljevati. Reform lahko pa podpiramo izvajanje reform, ki so bile dogovorjene z državami članicami, kot sem že izpostavila. Zato naj povem, da v tem trenutku s to uredbo in z našim mnenjem skušamo zagotoviti nove zamisli za obdobje 2017 do 2020. Vse razprave, ki so povezane z obdobjem po 2020, pa bi morale potekati v okviru drugih razprav, ko govorimo o novem večetnem finančnem okviru, novi kohezijski politiki in tako dalje. Mislim, da to ni, to mnenje ni pravi prostor za razmislek o obdobju po 2020. Pa še nekaj. In to je povezano z vzpostavitvijo novega sklada ali lastnih sredstev za proračun. O tem bi morali govoriti druge. Naj spostavim, da je pomembno, doseči harmonizacijo in sinergije med nacionalnimi programi reform in operativnimi programi. In skozi ta program lahko podpremo države članice, kajti ravno zato je del uredbe o splošnih določbah, kar se tiče kohezijske politike. Potrebujemo boljše usklajevanje na ravni EU zato da bomo prispevali k izpolnevanju ciljev Evropske unije. Z vsemi izboljšavami, ki jih bomo skušali uveljaviti prek naših predlogov, predlogov sprememb, lahko to skupaj dosežemo. Hvala lepa. For... Hvala lepa. Tako sedaj pa spreminjam svojo funkcijo, ker sem tudi poročevalec v SNCKR. E za ta dosež, zato se tudi sam zahvaljujem. Okay gospodu Mauridisu za to mnenje in za uvedbo programa za podporo strukturnim reformam. Prav posebno hvala za zanimive misli, kar se tiče pomena nacionalne suverenosti. Da, to je res pomembno. Pomembno je postaviti, da ta program spoštuje nacionalni institucionalni okvir, prakse, tradicije in tako dalje. Da spoštujemo načelo subsidijarnosti. Danes pa naj se omejim na štiri točke ki so povezane s predlogi sprememb, ki sem jih sam vložil. Prvič. Velikega pomena je, da program ne bi bil enostransko usiljen državi članici. Naj še enkrat izpostavim, da je po mojem mnenju ključnega pomena, da država članica zahteva podporni program in da program ni usiljen. Mislim, da je to pomembno za ustrezno zvodanje. Drugič, pomen spoštovanja nacionalnih ustav v evropskem kontekstu. Sam prihajam iz Flandrije in v belgijskem kontekstu imamo zakonodajne kompetence. Mislim, da to sledi splošnim načelom prava skupnosti, da je potrebno dolžno upoštevati tudi pristojnosti regij, ki so zelo pomembne, kar se tiče strukturnih form, trgu delovne sile, ekonomskem svetu in tako dalje. Tretjič, moja skupina in jaz sam smo mnenja, da bi podporo morali umeti na tehnično in da naj ne bi vsebovala političnih ukrepov. Čisto na kratko in jasno. Četrtič, program po mojem mnenju naj ne bi kot ste omenili v svojem mnenju, prispeval samo koheziji in konkurenčnosti, temveč bi lahko eksplicitno omenili tudi to, da bi morala biti neka dodatna vrednost za Evropsko unijo kot celoto. To bi bilo zelo pozitivno. Štiri te kratke točke za danes. Zdaj pa gospod Silvi Gular. Pročako Senci skupine Alde. Hvala lepa, zelo kratka bom, hvala lepa poročevalcu za pripravo mnenja. Strinjamo se z logiko Evropske komisije. Potrebno je podpreti države in to na pozitiven način pri izvajanju programov. Vzdržali smo se in nismo podali prav veliko predlogov sprememb. Seveda bi morda še lahko kakšno dodatno vodno izjavo dodali vendar pa pomembno je, da hitro dosežemo cilje, da bo program na začetku naslednjega leta že lahko stopil veljavo in bodo države članice lahko to izvedle. Eh, eh, e. Hvala lepa. Gue, McCarthy. Hvala lepa. Mislim, da je pomembno, da se ogledamo kontekst, v kateri se odvija ta razprava, v katerem se odvija ta razprava in dejstvo, da je grška vlada izpolnila vse, zahteve evromoča po strukturnih reformah, pa so vseeno spustili samo tretjino sredstva, ki so bila pričakovana do konca oktobra. To je kljub dejstvu, da je prejšnji mesec potrdil nov niz vačvajnih ukrepov za dostop do 2,5 milijarde evrov z tretjega memoranduma. Veliko ljudem je jasno, da so evropske institucije izkoristile krizo v veliko držav članicah, da so pospešile privatizacijo in deregulacijo trga delovne sile in pokojninskih sistemov, poleg tega, kar je inflacijska politika fiskalnega vačovanja. Če se gledamo, program vačovanja, strukturna reforma od leta 2011 in projektna skupina tako za Grčjo kot Cipen, vidimo, da gredo vsi v isto smer. skrbi torej, proti ciljem prebivalstva teh držav in spodletelo jim je pri njihovih primarnih ciljih, ko bi naj dosegali gospodarsko rast in okrevanje strukturne reforme, ki jih izvajajo, nekaj da v to smer. Želijo samo deregulirati trg proizvodov in trg dela in upajo, da bo to vodilo do nadaljnega razvoja ti ekonomski šoki pa niso torej mobilizirali zasebnega kapitala, niso pozočili ukrevanja. Ker tudi ni javnih naložb, ti programi nimajo možnosti pri dosegi ciljev. Po našem mnenju je ta ozek pogled institucij, kaj so, kaj so strukturne reforme, po tem programu preozek, potrebno ga je razširiti, potrebno je vključiti javna naročila javne storitve in reforme, ki bodo pomagali pri kolektivnih pogajanjih in promovirale realno rast. Program bi moral prispevati k dosegi skupnih ciljev pri doseganju ekonomskega okrevanja, kakovostnih delovnih mest, boja proti revščini in stimulacije naložb pri pravem okrevanju. In končno, odrežba v programu mora biti nujno prostovoljna za države članice in nacionalne vlade, ne more vključevati kaznovalnih obvezujočih ukrepov ali umik iz, umik iz teh programov pa mora biti zagotovljen takoj, če to nacionalne organe zahtevajo. Sedaj pa zeleni, Filip Lambert, prosim. Thank you, Mr. President. Uh... Hvala lepa. Presvetljivo se popolnoma strinjam z vami, drugim belgijskim poročalcem v senci. Pri IBM-u sem delal kot jih, ko vas veliko ve. In izvrševanje ni bilo perfektno in zato smo potem dobivali pomoč od skore. To pomeni nadzor. Pomoč, ki se je nismo želeli. In to pomeni to prostovoljno sodelovanje med Evropsko komisijo, državami, članicami glede prostovoljnih reform. Ne morem se ostaviti dovolj, še pa posebno glede na to, kakšne izkušnje imamo glede trojke, to je predhodnik že dejal, ne sme iti za to, da govorimo o tem, da bi Evropska komisija prevzela nadzor in bi sama povedala, kdaj je potrebno in kje kaj uveljaviti. To je področje prvotnega besedila komisije, ki pušča preveč odprtih vprašanj, kdo torej definira strukturo reform in kdo nosi končno odgovornost glede specifike vsebin reform. To je še prav posebno pomembno, ko prihaja do nesoglasja med Evropsko komisijo in državami članicami. In želimo si, da je jasno zapisano, da je to pobuda države članice, da država članica pripravi politične smernice vnaprej. Seveda je potrebno spoštovati ustavo, pravni red, razdelitev pristojnosti in tudi vključevanje organov politične legitimitete. Tako da je potrebno vključevati parlamente, pa seveda tudi socialne partnere, kot je poročevalec že omenil. Tako bodo strukturne reforme uspešne, če ne boste pridobili ljudi na svojo stran, ne bo ustreznega izvajanja. jasno bi tudi moralo biti, da bo končna odločitev pri državah članicah. Ne gre za to, da bo vsak prepoščen sam sebi. Evropa ne skuša postati velika korporacija, kjer eh, center diktira, kaj se počne. To je prvi poskus čez nacionalne demokracije in to še vedno nastaja. To pa seveda ne pomeni, da ni več odgovornosti na podevropski ravni. Evropsko unijo predsedujoči vidim kot demokracijo na več ravneh, lokalno, regionalno, evropsko. To je tisti pravi federalni duh. Ne sme iti za model centralizirane države po vzoru Francije. Strinjamo se s pristopom pripravljalca mnenja in z veliko stvarmi, ki so jih omenili drugi poročavci v senci. Bomo videli, kje bomo končali, kakšen bo, kakšna bo končna različica, upam pa, da bomo dobili veliko večino za to. Se upravičujem, sedaj moram oditi, ker me nekdo čaka. Hvala za vaše sporočilo. Filip, to je zdrava pamet. EFD-ja ni, ako zanje mislim, da ga ni. Kdo posreduje po postopku Catch the Eye? Tudi ne. Prav, potem pa lahko sklenemo s tem za danes. Naj omenim, da bomo glasovanje imeli 9. novembra o predlogih sprememb. Tako, gremo naprej. Trinajsta točka je poročalec tukaj. Gre za letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. bom pa takoj dal besedo poročevalcu, gospodu Kirkosu. Um, Hvala lepa. Pripravil sem ta osnutek poročila o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Mislim, da je Evropska investicijska banka velika evropska institucija. To je finančni organ Evropske unije, in ključna institucija za podporo zasebnim in javnim investicijam v Evropski uniji. Seveda pa je njena vloga bila okrepljena od izbruha finančne krize 2008. Prav tako moram izpostaviti, da bo prevzela k malo globalno vlogo v smislu, da deluje tudi izven Evropske unije. In to na zelo učinkovit način, saj po mojem mnenju. Evropska investicijska banka je vzdržavala leta 2015 eh, precejšno precejšnje dobičke 2,8 milijarde evrov in trenutna kriza je precej oslabila potencijalno rast evropskega gospodarstva. Zasebne in javne naložbe so se znižale za 18 odstotkov poprečno, podravno v primerjavi z leta 2000. Leta 2000 Portugalska minus 35 in Grčija seveda minus 65 odstotkov. Še prav posebno države s strukturnimi težavami potrebujejo finančno pomoč pri tehnični pomoči EIB po mojem mnenju, to dobivajo. Prav tako skušamo okrepiti konkurenčnost Evropske unije s tem, da spodbojamo zasebne in javne naložbe v inovacije, še prav posebno in digitalizacijo, kjer, imamo, kjer smo na slabšem, kar se tiče konkurenčnosti v primerjavi ZDA in verjetno tudi, kar se tiče Kitajske. E in B. Je leta 2015 posodila 77,5 milijard evrov. Ta raven je ostala taka kot leta 2014 približno, ko je znašala 77 milijard evrov. Cilj je v skladu z operativnim načrtom, da pa banka bi lahko storila še več. Prav tako menimo, da bi lahko bolje diverzificirala svoje proizvode, bi tako lahko posojala več, bolj bi lahko uporabili inovativne instrumente, kot je javno zasebno partnerstvo, zato da bi lahko bolje ustregli potrebam trga. Naj izpostavim, da je. Yeah. EB leta 2015 zagotovila 1,35 milijarde evrov za naložbo projekta v Grčiji. To je kar precej v smislu, da naše gospodarstvo ne, delu, ne deluje tako, kot bi moralo v tem trenutku. Pozivamo pa EIB naj poveča podporo državam EU ki so izvajali ali pa še vedno izvajajo, Grčija je ostala sama s programom prilagajanja, odkar so Irska, Portugalska in Cipr izstopile, ker jim gre boljše. Torej, da bi naj pomagali zakonu gospodarstva v Grčiji, pa tudi tisti držav, ki so bile v programu prilagajanja. Irska, sedaj razvija stopno 5, se je 6-7 odstotkov na leto. In končno, naj EB predloži oceno učinka, ki bi ga izstop Združenega kraljestva iz EU lahko imel na njem finančni položaj in dejavnosti. Financial Times sem bral, da je Werner Hoyer se že lotil tega vprašanja. Seveda pa želimo imeti tudi uradno stališče EIB. Naslednja tema – podpora malim in srednjim podjetjem. Mislim, da EIB upravlja dobro delo v tem sektorju. Mislim, da bi lahko storili še več, kar se tiče konkurenčnosti zelo malih podjetij, ki potrebujejo financiranje. Veliko izmed njih deluje v državah izven EU. Prav tako menim, da bi morala EIB zagotoviti, da bo mreža finančnih posrednikov, ki jo je razvila, ostala, ostala zaupanja vredna in bo zmožna uspešno financirati dinamična in konkurenčna mala in srednja podjetja. Naslednja tema, Evropski sklad za strateške naložbe in povezave z EIB. Pozdravljamo, da skupni znesek odobrenih naložb v okviru sklada EFSI znaša 115,7 milijarde evrov, kar je 37 odstotkov začetne ciljne vrednosti. Seveda smo imeli zamudo leta 2015, 2016 se je vse skupaj pospešilo. Moram navesti dejansko stališče. V bistvu se ukvarjamo z obdobjem 2015, ko je vse še ni bila v polni meri uvedena. Sedaj pa eh, smo nadoknadili, kar se tiče izvajanja. Potrebujemo ustrežno sodelovanje z nacionalnimi spodbovalnimi bankami, ki bi pomagali EIB pri lažji izbiri najboljših kreditov vsake države članici. Potrebno je spostaviti vlogo EB pri inovacijah in konkurenčnosti, pri boju proti brezposobnosti mladih, pri podnebnih ukrepih. Tukaj smo naredili veliko napako. Ne gre za leto 2015, ko imamo 20,6 milijarde evrov. A, na mesto 50 odstotkov imamo 25,6 odstotkov. Torej, to je zeleno, lahko pa bi bilo še bolj zeleno. In Evropska investicijska banka razvija tudi mandat za zunanja posojila. Poskuša storiti vse, kar je v njeni moči po različnih državah, celo v državah, kjer vstaja lakota, kjer množično ljudje bežijo in tukaj potrebujemo projekte za te države, zato da bomo lahko nadzorovali begunsko krizo in imigracije in migracije v EU. EB naj nadaljuje z bojem proti podnebnim, eh, prostite, begunski krizi s financiranjem projektov za njeno pomoč in tudi z dolgoročnimi naložbami v državah, odkud prihajajo begunci. EB je velika evropska institucija, pravila dobro delo v težkih okoliščinah sem pa veliko zanimanja prebral osnutke mnen odbora za proračun. Odbora za promet, mislim, da. Odbora za razvoj in odbora INTA. 70-80 odstotkov točk tam lahko podprem. Skušal se bom pogovoriti s kolegi in vključiti nekatere od njihovih točk prek prilogo sprememb v osnotek poročila. Hvala lepa. Uh, Hvala. Prehajamo na poročevalce v senci. Vsak ima tri minute. Eva Kolkik za socialiste in demokrate. Bomo nešte. Um, Sem Kateva, Ampermond, bral sem. Najlepša hvala. Želel bi čestitati poročevalcu za ta, to poročilo. Določene stvari se nam zdijo še posebej pomembne. Še zlasti preglednost in ustrezna ocena dejavnosti banke. Eh, to pomeni boljše sodelovanje z evropskimi inštitucijami, boljše sodelovanje z Evropskim parlamentom in istočasno potrebujemo tudi več informacij o dejavnosti Evropske investicijske banke, še posebej glede posameznih projektov. Nasplošno so informacije na voljo. To ni zaprta inštitucija. Ampak, eh, ko govorimo o posameznih projektih, ki se sofinancirajo, pa naletimo na eh, veliko manj podatkov, omejeni so, kar precej. Potem pa gre tudi za odgovornost Evropske investicijske banke. Vsi vemo, da je to, da več kot eh, polovica denarja za projekte, ki jih financira banka, eh, gre v roke petim največjim eh, državam članicam oziroma upravičencem v njih, torej celo 30 odstotkov. Po drugi strani pa Eh, je tukaj pomembna tudi velikost posameznega gospodarstva, pa tudi sposobnost drugih držav članic, da začnejo razmišljati malo bolj eh, veliko potezno in bolje izrabljajo strukturna sredstva, zahvaljujoč sredstvom Evropske investicijske banke. Ta mora biti veliko bolj aktivna oziroma proaktivna podpiramo, kaj eh, so že naredili na, eh, v posameznih eh, državah članicah, ampak več, večja mora biti njena prisotnost v državah članicah, odpriti morajo svoje pisarne oziroma urade v državah, kjer jih še nimajo in bolj širokopotezno načrtovati ulaganja. Boj proti izogibanju davkom plačevanja davkov, eh, je povezana s tako imenovano optimizacijo, fiskalno optimizacijo in eh, offshore eh, transakcijami. Tukaj bi EIB lahko ukrepil svoje dejavnosti. In glede v danih okoliščinah, Eh, je treba eh, se eh, treba pregledati dejavnosti offshore različnih podjetij, kajti zelo pogosto veliko evropskega denarja iz mnogih evropskih skladov gredo v te offshore države. Na evropski ravni govorimo o na deset milijard in več, eh, potem, kar se tiče podnebnih sprememb. Po mojem, Evropska investicijska banka mora biti bolj odločna pri izvajanju projekta, ki si ga je zastavila v letu 2015 in vse njene dejavnosti morajo vključevati tudi to komponento, okoljevarstveno namreč. Eh, tudi eh, obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in drugo mora biti vključena v projekte. In bolj um, dosledno se je uh, treba prizadevati uh, ravno v tistih uh, državah, ki nimajo dovolj sredstev za uh, investiranje v te uh, energetsko varčne projekte. Uh, tukaj se bom ustavil in eh, prisluhnil bom različnim predlogom sprememb in še enkrat zahvaljujem se vsem, eh, ki ste sodelovali in verjamem, da bomo to delo še nadaljevali. EKR, e e gospa Žakin Kejs, izvolite. Hvala, Sander. Samo mama me kliče s obema imenoma tako kot si ti naredil. Hvala. Mislimo, da je to odlično poročilo, ker je tako dobro, bo verjetno malo predlogov sprememb, ki jih bo treba pripraviti. Kajti strinjam se z mnogimi zadevami, ki jih je pripravljalec osnutka mnenja povedal. Slasti se strinjam z njim, kar zadeva uporabo zasebno javnih partnerstv in inovativnih inštrumentov. Tukaj bomo morda predlagali dodatna jamstva, ko gre eh, in varovalke, ko gre za uporabo teh instrumentov, za katere vemo, da v preteklosti so se izkazali kot problematični. Ker zadeva vse ostalo, pa se strinjamo s poročevalcem. Ko gre za tisti odstave, ki govorijo o MSP-jih, moramo bolj praktični biti, zlasti, ko gre za uporabo finančnih posrednikov in upam, da bomo lahko tukaj še izboljšali komentarje pripravljalca mnenja. Potem, eh, ko gre za krizo zaradi beguncev in migrantov, mislim, da je treba v državah, v katerih, iz katerih prihajajo begunci, več narediti. Tukaj EIB lahko odigra pomembno vlogo. Kaj dosti več ne morem dodati, kajti strinjamo se s poročevalcem in nekaj manjših izboljšav bomo naredili. Hvala za Alde pa gospa Kolar. Nis... Jaz nisem gospa Kolar, ampak sem Nils, Tro... Nil... sem Nils Strovac. Govorila bom v imenu Nilsa, ki žal ne more biti danes tukaj. Se pa zahvaljuje poročevalcu za dosedaj upravljeno delo. Nils me je prosil, naj vam povem, da je malce zaskrbljen, ko gre za ta osnutek poročila. Najprej V tem poročilu je treba vključiti vse dejavnosti EIB in za Nilsa smo se morda preveč osredotočili na določene države članice oziroma geografska območja. Bolj uravnotežne poročilo bi bilo potrebno in manj geografske oznake, kaj ti imamo. Tudi v Evropski, Evropski sklad za strateške naložbe EFSI nima te razlike med geografskimi območji. Dosti krat govorimo o tem, da so ravni alarmantne, ko gre potem za MSP, potem o izjemno revnih državah. Morda bi bilo treba nekoliko bolje definirati, zakaj gre tukaj. Na ta način bi lahko v medijih lažje zastopali svoje stališča formulacija mora biti jasna in morda je treba odpraviti možnosti za napačno razumevanje ali celo spore v zvezi z njim. Nils se zahvaljuje za 24. odstavek, ko gre za podnebno ukrepanje. Morda bi lahko tukaj še bolj večji povdarek dali, kajti pravkar smo ratificirali sporazum konference COP21. Eh, Zaenkrat so to edine stvari, ki jih je Nils želel omeniti, bomo pa pripravili konkretne predloge, kako izboljšati besedilo glede na naše stališče. Hvala za vse delo in veselimo se razpravi. Hvala. Za GUE je sedaj na vrsti gospod Vehas. Hvala. Ponovno se bom oglasil v imenu Palome ki je trenutno na misiji naše politične skupine na kitajskem. Tukaj le gre za veliko stvari, ki so pomembne v tem poročilu. Prvo vprašanje se nanaša na to, da EIB pogosto deluje v luči neoliberalnih eh, politik. Zato Paloma meni, da bi EIB moralo, morala sodelovati bolj v javno-zasebnih partnerstvih in da bi morala uporabljati tudi druge inštrumente, ne samo neposredno pomoč. Potrebujemo večjo preglednost delovanja te inštitucije. Zato je pomembno, da, se, da ne sodeluje EIB z davčnimi oazami, kar je trenutno uh, slučaj in to meče zelo slabo luč na to inštitucijo. Paloma tudi meni, da je zelo pomembno domisliti, kakšen naj bo mandat EIB, zlasti, ko ta deluje izven Evropske unije. Tukaj bi morali naložbe povezati s zagovarjanjem spoštovanja človekovih pravic. Pomeni, v tistih državah, kjer prihaja do kršitve človekovih pravic, EIB ne bi smela plasirati svojih naložb treba se je zauzemati za tiste programe, ki omogočajo aktiviranje resursov in eh, človeških virov v teh državah, če hočemo teritorijalno kohezijo in regionalno sodelovanje okrepiti. Še nekaj je pomembno. Sodelovanje lokalnih in regionalnih organov je bistvenega pomena. Hvala. Sedaj pa gospa Scott Kato za zelene. Hvala. Imen, v imenu Basa govorim danes, ne v svojem imenu. Zeleni podpiramo poročevalca, ki pravi, da je treba izboljšati zasebne in javne investicije zlasti v EU, kjer jih nujno potrebujemo. Večja vloga EIB pa pomeni tudi večjo odgovornost. EIB mora zagotavljati investicije v zaposlovanje, v kohezijo in tako naprej. S svojimi predlogi sprememb bomo poskušali izboljšati področje podnebnih ukrepov. Ne gre samo za to, da pozdravljamo, da je EIB bolj aktivna na področju podnebnih sprememb. V leta 2015 je EIB v to področje vložila 20,5 eh, milijard. Pomeni, da ne vem, zakaj bi takšna javna banka ne investirala v projekte za večjo energetsko učinkovitost in odpravljanje uporabe fosilnih goriv. Banka bi morala povečati napore za projekte za energetsko učinkovitost, morala bi imeti tudi ustrezne strokovnjake, ki bodo ocenjevali takšne projekte. Tudi o plinu je treba nekaj reči, kajti gre za zelo velike nevarnosti tako imenega zapiranja oglika, o čemer je bilo govora v Parizu. Preglednost. Za razliko od prejšnjih letnih poročil EIB, to nas skrbi v letošnjem, ni posebnega eh, poglavja o transparentnosti. To poglavje je treba dodati. Na ta način EIB očitno ignorira naše zahteve in Evropski parlament mora zahtevati večje preglednost delovanja vodilnih oziroma upravnih organov. Poleg tega želimo hitro ukrepanje na področju finančnih posrednikov. Eno od poročil kaže, da deluje banka s temi eh, posredniki tudi v davčnih oazah. 470 milijonov evrov je naprimer vložila banka v jurisdikcije, kjer ne spoštujejo preglednosti eh, investiranja. V 20 odstotkih skladov nismo mogli ugotoviti, ko smo pravčili to poročilo, kdo so upravičenci in kdo, kdo je dobil leta sredstva. To je treba izboljšati stavke i b financiranje preko posrednikov mora biti odvisno od tega, ali bodo ti razkrili eh, podatke o mm, prvotnem lastniku. Evropski državljani z ustvarjanjem eh, vzdržnih javnih infrastruktur in zaposlovanjem lahko izboljšajo svoj položaj. EFSI samo nič cele dva odstotka namenja za izboljšanje blagostanja ljudi in eh, za zagotavljanje nekaterih finančnih sredstev za zasebni sektor. To nas skrbi. EFSI deluje tako, da večina sredstev gre v velike, največje države članice, samo 15 odstotkov pa je videti, da gre v manjše države članice. 7 tisoč novih delovnih mest je bilo na ta način samo ustvarili. Torej treba izboljšati uporabo finančnih inštrumentov, glede na cilje kohezijskih in strukturnih skladov. Na ta način bomo v Evropski uniji javnosti zagotovili več možnosti. Vas se, se eh, veseli razprave se drugimi poročevalci v senci. Lepo prosim, če ne berete tako hitro, pravi predsedojoči v prihodnih trenutkih, ker ne morejo slediti tolmači. Gospod Kilevič bo sedaj spregovoril. Hvala, predsedujoči. Kot predstavnik EIB-a eh, e v nekaj minutah težko se odzovem na vaše pripombe. Naj povdarim, da smo pripravljeni odgovarjati na vaše vprašanja, se o njih pogovarjati. Žele, zeleni so omenili nekaj. To poročilo je brala recimo neka, če bere neka ženska na polskem, nekje, ki ni ravno poučena o finančnih zadevah, bo, ga bo težko prebrala, ste rekli. No, morda bo ugotovila, če bo vse skupaj brala to vaše poročilo, da je v njem dosti nespremljivih eh, stvari. Z veseljem vam bomo pojasnili stvari v dialogu, kadarkoli vam bo to ustrezalo. Se pa gospodu Kircosu in poročevalcem v senci vseeno zahvaljujem za to poročilo. Evropska investicijska banka je v pomembnem trenutku njenega obstoja. Gre za investicije, ki jih skupaj z EFSI in tradicionalnimi posojilodajalci poskušamo organizirati kot pomembna inštitucija za spodbujanje rasti. Veliko je odprtih vprašanj, praktičnih odprtih vprašanj, kjer je stvari moč izboljšati, recimo, ko gre za EFSI tudi naša ocena pravi, da v kohezijskih državah je treba nekaj več narediti, ampak EFSI ni kohezijski instrument. Gre za tržni instrument in če primerjate to z BDP-em vsake države, vidite, da na najmanjša gospodarstva in najšipkejše države usmerjamo večino sredstev. Tukaj sicer nimam uh, vseh podatkov in tudi čas me omejuje, zato lahko kasneje uh, kadarkoli vam posredujem te statistične podatke. Tradicionalno posojanje EIB-a. Trikrat več, do 9 odstotkov BDP-a namenjenih državam, ala Portugalska, Italija, Cipar in Grčija, kar je bistveno večji odstotek kot običajni tri odstotni, ki ga namenjamo drugim povprečnim državam članicam. Večina naložb gre v Zahodno Evropo, pravite. Ja, ampak Zahodna Evropa predstavlja 80 odstotkov evropskega gospodarstva. To je pač realnost na trgu. In to je pač dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Še nekaj. EIB je bila prva inštitucija, ki je začela konkretno se odzivati v imenu EU na migracijsko krizo. Gre za posebno pobudo, ki jo je Evropski svet sprejel junija letos in eh, to sedaj že izvajamo, pravzaprav oktobra. V naslednjih tednih bomo začeli to pobudo izvajati v praksi. To je velik dosežek. Zelo nas skrbi istočasno še nekaj. Naše posojanje vzhodnji Evropi in Latinski Ameriki in Aziji se bo v prihodnih letih bistveno znižalo, če ne bo prišlo do izboljšav v sedanjih eh, pogajanjih, ko gre za podporo. 30 milijonov evrov je začasni proračun do leta 2020. S komisijo se še nismo uspeli dogovoriti, upam, da bo parlament tukaj odigral pomembno vlogo. Gre za malo denarja, ki pa lahko pomeni veliko politično in gospodarsko za te države. Potem podnebje. Mi smo seveda največja podnebna banka na svetu, o tem ni nobenega dvoma. Lahko bi vam minute in minute našteval stvari. Smo največji izdajatelj obveznic, največji investitor v podnebne projekte in to bo ostalo tako. Ob koncu še ena pripomba samo, ko gre za EFSI. Razširitev EFSI-ja je sedaj predmet pogajanj v svetu. Ponosni smo na svojo podporo Grčiji in drugim državam, ki so nas najbolj potrebovali, ampak še nekaj bi povdaril. Od Evropskega parlamenta pričakujem, da bo nam dal nek termin za sestanek. Šest mesecev vse poročevalcem že čakamo, da nam bo dal nek eh, sestanek. Treba se pogovoriti o celi vrsti zadev, tudi o zaupnosti, ko gre za EFSI zelo nenavadno je, da uh, niste pripravljeni določiti termin za srečanje z nami. Upam, da bo to sporočilo naletelo na prava všesa. Way, ne vem, kaj je najboljši način, ampak prosim vas, naredite to. Kaj sem rekel? Šest mesecev čakamo na vaše odgovore. EFS je prioriteta za vse nas in to pravite tudi vi. Torej, to je treba sedaj začeti vključevati v razpravo. No, madam, madam, uh, in fact, if in fact we all... Uh, ne, gospa, vse vaše zahteve smo pravzaprav upoštevali. Ne gre za to, to sploh ni vprašanje. Sam sem to omenil, zato ker enostavno nimam boljše možnosti, da se obrnem na vas in da apeliram na vas, kajti to bi bilo treba narediti. Hvala. Še enkrat in z veseljem vam bomo dali bolj podrobne informacije. Preden dam besedo poročevalcu, lahko sedaj uh, v prostopku Catch the Eye se javite k besedi. Gospod Fernandez. Hvala, hvala, predsednik. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci, zlasti Ivan Katalin, naši poročevalki. V zvezi s poročilom bi bilo treba spregovoriti o nadzorovanju, parlamentarnem nadzoru nad EIB. Eh, pri Evropski centralni banki to ni problematično. EIB je bistveno odgovorna za investicijsko politiko EU. V primeru Evropske centralne banke lahko redne eh, dialoge organiziramo, zastavljamo vprašanja, to pa žal sploh ni primer za EEB. Bolj moramo biti vključeni, vključeni v vaše delovanje. Vsako leto, kot vidite, tudi pripravimo poročilo o delovanju EEB. Sprašujemo se, ali kakšne naše predloge kdaj upoštevate. Več kot enkrat na leto bi nas morala EIB informirati o tem, kako so naša priporočila upoštevali in izvedli v praksi. Hvala še enkrat poročevalcu in poročevalcem v senci. Še kdo? Ne, potem pa najprej odgovor. Hvala, gospod Fernandez, za to izjavo oziroma to vprašanje. Mislim, da bi vsi lahko zmagali, če bi okrepili dialog med EIB in parlamentom. Ko gre za ta sporazum o zaupnosti, ki sem ga prej omenil, če bi ga podpisali, bi se to dogajalo. Kajti ponudili smo vam v njem mehanizem o EFSI in, in celi vrsti drugih eh, zadev, To bi bil podoben eh, mehanizem, kot ste ga eh, vzpostavili z Evropsko centralno banko. Pravzaprav imate tri poročila sedaj v parlamentu o EIB. Imate poročilo gospoda Kircosa, imate poročilo o EFSI, tukaj je so roki nekoliko daljši in potem gospa Gresle pripravlja eh, v imenu odbora za nadzor proračuna posebno poročilo s predsednikom, predsednik, podpredsedniki, vsi moji kolegi smo na voljo v parlamentu, če bi se želeli srečati z nami. Kadarkoli ste izrazili željo, smo to storili različnim, z različnimi odbori, regijo, deve in tako naprej smo se že srečali. Hvala. Na koncu pa še poročevalec. Hvala, predsedujoči. Hvala kolegicam in kolegom za pozitivne in zanimive pripombe. Seveda sem za preglednost in za odgovornost, ampak moj pristop pri pripravi poročila je pač se osredotočil na finančne dejavnosti EIB. To ni poročilo o nadzoru delovanja in porabe proračuna EIB. To ne pomeni, da nismo pripravljeni sodelovati z EIB, tako da bomo lahko konkretno spregovorili o vprašanjih preglednosti in od, odgovornosti. Istočasno pa naj povdarim še nekaj. Banka mora ostati dejavna, operativna, konkurenčna, uspešna, mora obvladovati upravne stroške, zlasti, ko gre za majhna in srednje velika podjetja in za mikropodjetja. Tukaj ne smemo imeti preveč zapletenih pravil, da bomo lahko resnično pomagali tistim, ki so MSP ali mikropodjetja. Sem zato, da se še dodatno potrudimo za izboljšanje poročila, ko gre za podnebne spremembe. Zanima me, kakšen bo dialog, ki naj bi pripeljal do izboljšanja tega poročila. Pri tem je treba upoštevati, da je EIB zelo močna in uspešna evropska inštitucija. Hvala. Hvala poročevalcu. Kakšni so roki? 19. oktober rok za vložitev predlogov sprememb. 28. oktobra bomo razpravljali. 29. novembra bomo glasovali in na drugem decembrskem plenarnem zasedanju bomo glasovali v plenarnem zasedanju o tem poročilu. Hvala. In gremo naprej na 14. točko dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja. Poročevalec je Emanuel Morel. Gre za obravnavo osnutka poročila. Izvolite, poročevalec. Euh. Hvala, gospod eh, predsednik. Gre za skromno poročilo, kratko poročilo, ki pa je seveda zasnovano na nedavnih dogodkih, škandalih v povezavi z obdavčitvijo. gre za problem nekaterih, eh, ki se izogibajo plačevanju davkov, bodi si z eh, različnimi poštnimi podjetji ali kako drugače. No, to seveda je treba preprečiti in eh, se proti temu boriti. Gre za novo različico direktive oziroma za spremembo prejšnje direktive, s katero bi želeli vključiti tudi dejanske imetnike sredstev, ki jih je treba vključiti v različne davčne registre. Na ta način je treba zagotoviti informacije na ravni vsake države. Tudi, ko gre za finančno upravljanje, tukaj je zaenkrat dostop do informacij eh, posreden. In tukaj je dostop do podatkov zelo otežen in zato goljufi lahko se izognejo kaznim. Ta, to besedilo se osredotoča na neposredni horizontalni dostop do podatkov in komisija je očitno pripravljena in zmožna delati hitreje kot običajno. In ker je delava tokrat zelo hitro, nas je na nek način postavila pred težave. Vendar, kar zadeva boj proti utajam ali goljofijam, ko gre za obdavčitev, eh, no, te je treba in izmenjavati, ne samo, ko gre za davčne organe, temveč tudi nekatere nadzorne organe. In to bo urejeno v direktivi o upravljanju. In ta direktiva naj bi potem postala neki inštrument, ki ga bomo eh, sprejeli za boljšo izmenjavo podatkov, kljub temu, da svet ne sodeluje. No, vsekakor organ, organi za davčni nadzor so tukaj sedaj vključeni, kot je treba. Kot običajno naj parlament samo izrazi svoje mnenje o odločitve, bodo poskušali sprejemati drugi, ampak vseeno, naši državljani hočejo bolj ambiciozne cilje in večjo preglednost, ko gre za podatke o obdavčenju. Zelo na kratko in zelo na hitro sem pregledal uh, to poročilo oziroma osnutek eh, te eh, resolucije. Vsekakor bomo morali z komisijo še marsikaj doreči, kaj ti gre za zelo, ažu, eh, zelo perečo temo. Hvala. Najlepše hvala v imenu Evropske ljudske stranke. V zadnjih petih letih smo delali na tem dosjeju, In mislim, da um, to kaže na hitrost uh, um, našega dela in kako se to <laughs> povezuje z optimizacijo in z gibanja davkom. Uh, gre seveda za uspešnost uh, boja za, oziroma preprečevanje pranja denarja, tako na nacionalni kot na čezmejni ravni. E, pomembno je, da se zbrani do, do e, podatki med seboj e, povežejo. E, po mojem mnenju, davčni organi e, dobivajo informacije e, z, o preprečevanju pranja denarja. Ehm, gre za različne sklade, traste in podobno. Ehm, in seveda te podatke je treba čim prej začeti uporabljati v praksi. Do konca leta 2017 je to po moje ehm, neizvedljivo, predlaga poročevalec poznejši datum, s tem se strinjam. In eh, obstaja tudi obveznost, eh, Eh, avtomatične izmenjave podatkov o finančnih računih eh, za namene obdavčevanja. Eh, ta standard izmenjave pa ne sme biti naša prednostna naloga. Pomembno je povezati naprimer davčne registre med seboj, Eh, in seveda tudi davčne organe v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja. Ali ta eh, avtomatična izmenjava podatkov prinaša večje prednosti kot eh, sama povezava davčnih registrov, ne vemo, mogoče je to preveč naporov, zato potrebno glede na možne izide. Potem z drugimi besedami poročevalec eh, govori o čezmejnem dostopu, ampak moramo videti, koliko je to eh, povezano z avtomatično izmenjavo. Now for the ECR. V imenu skupine EKR, Vuhon Lenen. Kiitos puhejohtaja ja kiitos esittelijälle. Najlepše hvala, hvala poročevalcu za dobro pripravljeno poročilo kar nekaj uh, uh, je izboljšal na področju preglednosti uh, davkov in informacij. Uh, obstajajo pa seveda pomagajo. Uh, pomankljivosti, eh, panamski dokumenti in Wikileaks eh, kažejo na te pomankljivosti. Komisija eh, gre v pravo smer, gre za izmenjavo informacij med nacionalnimi organi in izboljšanje njihovih pristojnosti pri preprečevanju pranja denarja. V podoče bodo davčni organi bili upravičeni do Eh, pregleda eh, informacij, dostopa do informacij, eh, tudi v okviru skrbnih pregledov. V osnovnem predlogu pa je treba bolje specificirati eh, vprašanja mednarodne zakonodaje. V osnutku direktive moramo jasneje opredeliti obveznosti dajanja informacij in razložiti, ali se te predlogi povezujejo z eh, drugimi predlogi v eh, direktivi za preprečevanje pranja denarja denarja. Ravno tako je pomembno, da se izognemo dvojnemu poročanju, ko gre za pranje denarja. In obstaja tudi predlog za bančne račune in eh, sistem eh, bančnih računov, eh, ki naj bi dal, omogočil boljše delovanje. Vzpostavili so ga v nekaterih državah, v drugih pa ne. Eh, trenutno komisija predlaga eh, povečanje eh, sposobnosti za boj proti pranju denarja. In seveda natančno se pregledujejo podatki, ki so na voljo, tako da se bi eh, v celoti izognili možnosti davčnih mutajem izogibanju davkov. Upam še naprej, da bo sodelovanje dobro med poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala za skupino Alde, gospod Šambon. Merci, monsieur le président. Je remplace, euh, comme le... Voilà, euh, gospod predsedujoči. Zamenjujem Nica Tolsvalca, ki je poročevalec o senci za ITRE. Danes, ga ni mogo, danes ni mogel biti tukaj, ampak eh, govoril bom v njegovem imenu. Eh, ne znam govoriti švedsko kot gospod Tolsvalc in zato bom govoril francoščino. Pravzaprav je to jezik Moljera, isti jezik, ki ga uporablja poročevalec. Eh, gospod Torvald meni, da gre za pomembno poročilo, eh, kot je, čeprav je poročevalec na začetku rekel, da je zelo skromno. Prepričan sem, da je komisija pripravila dober predlog. Gospod eh, Točvrt je zelo ambiciozen, ko gre za najrazličnejše ukrepe za boj proti izogibanju davkom in davčnim utajam. Če želimo, da Evropa dobi prestiž eh, in ne pozabimo na eh, to, da so državljani povsem um, naveličeni prepočasnega delovanja na področju preprečevanja uh, pranja denarja in uh, ogromno zavlečevanja. Ja, govorimo o pomembnem političnem inštrumentu. Kot pravi gospod eh, Tovalc, to gre z roko v roki z posodobitvijo direktive o preprečevanju pranja denarja in pravzaprav sta to dve plati istega kovanca. Um, zahvalil bi se poročevalcu, podal je dobro izhodišče in predstavlja njegovo poročilo korak v pravo smer z več vidikov v uh, skupini Alde in gospod Tovalc še posebej pod podpira avtomatično izmenjavo podatkov. E, to je e, področje, kjer evropske ga sodelovanja ni, integracija ne obstaja in to je žalostno. Ne gre samo za sodelovanje, gre za integracijo, gre za povezovanje. Torej, to integracija pa zahteva avtomatično izmenjavo podatkov to, kar je res eh, eh, slabo in to, kar se sicer poskuša skriti. Gospod Torvalc eh, je zadovoljen, da poročevalec to v poročilu jasno izpostavlja. Strinja se s poročevalcem, Eh, je pa zaskrbljen glede časovnice. Moramo biti tako ambiciozni, ampak po drugi strani tudi realistični in uh, upoštevati moramo možnosti za doseganje dogovorov. Gospod Torvald bo še naprej podajal konstruktivne in pozitivne komentarje in predloge sprememb, ampak uh, v osnovi je pripričan, da bomo na koncu pripravili zelo um, konstruktivno stališče parlamenta kot celote. To je pač neka gnojna rana za kredibilnost Evropske unije, za njeno kakovost. Uh, tako znotraj eh, kot zunaj Evropske unije, ko gre za davčne odaje. Sedaj pa v imenu Goe Miguel Viegas. Najlepša hvala. Eh, seveda natančno spremljamo revizijo te direktive, eh, katere namen je seveda vključiti tudi informacije o preprečevanju pranja denarja v seveda okvir upravnega sodelovanja. Vprašanje pranja denarja eh, je gotovo ključnega pomena. Kaznivo dejanje pranja denarja, kriminaliteta je eh, nekaj, kar bo uh, sedaj uh, stvar avtomatičnega poročanja in izmenjave podatkov. To pa zahteva precejšnje napore. Ljudje, ki se ukvarjajo z pranjem denarja, so uh, zelo uh, inovativni in vedno znova se spomnijo novih poti in načinov pri revidiranju teh direktiv moramo razširiti obseg eh, akterjev, eh, ki, za katere sumimo, da eh, lahko imajo zadevne informacije in tudi vprašanje meril je potrebno upoštevati tudi, kako se postopki izvajajo in ali sploh vse. Eh, in kaj se naredi, če se sprva ugotovi, da obstaja pomankanje informacij, potem pa eh, kako na osnovi tega ukrepati. Moramo izboljšati mehanizme, ki nam omogočajo izslediti ljudi, ki se skrivajo za uh, poštnimi podjetji, um, navideznimi družbami in podobno. Oni so ključ. Eh, to, kar lahko storimo tukaj v Evropskem parlamentu, pa seveda je povsem odvisno o tem, kako se vse to prenese v državne pravne sisteme. Eh, učinkovitost tega postopka bo pa seveda odvisna tudi od sredstev, ki jih bodo za to eh, namenile države članice oziroma kako bodo financirale davčne organe, da lahko v praksi izvedejo te um, zanimive ideje, k katerim bomo še mi tudi prispevali. Ja, ja. eh, gospa Scott Cato, izvolite. Dobro, ta zakonodaja je pomembna za boj proti izogibanju davkom v povezavi z um, pranjem denarja. Eh, ta pomen je eh, mednarodno eh, priznan, kot je rekel gospod Morel ki je podal tudi predlog spremembe. Vse nas mora to skrbeti in, uh, pod, in ravno tako uh, moramo pritisniti na Združene države Amerike, ki niso uh, podprle modelne oziroma podpisale uh, Eh, konvencije OECD za izogibanje davka, vsaj ne do sedaj. Ampak gre seveda tudi o informacijah o dejanskih lastnikih računov in uh, posredovanje teh davčnim organom. Uh, komisija uh, ne vključuje uh, tistih držav, ki uh, glavno omogočajo uh, davčne utaje, kot so naprimer Bahama in, uh, Bahami in Panama. Uh, to pomeni, da ne izrabljamo povezave med uh, zakonodajo za priprečevanje pranja denarja in uh, proti davčnim utajam. Uh, in ne izrabljamo sinergije na ravni inštitucij in postopkov. Eh, potem pa eh, datum za prenos te direktive, po našem mnenju je to eh, največja prednostna naloga in treba je to opraviti izredno hitro. Sama kot britanska članica se za to se resno zanimam in vsa evropska zakonodaja se bo prenesla v, zdravš, v britansko. Torej, davčnim uradom, če damo avtomatični um, eh, možnost upogleda eh, v um, zahtevane podatke, to ne predstavlja neko posebno oviro oziroma breme. Uh, predlog eh, komisije boste razširili, ne gre samo za dostop do informacij, ampak tudi njihovo avtomatično zamenjavo oziroma izmenjavo. In eh, o tem, eh, zato bomo pa verjetno potrebovali več časa in veselimo se nadaljih razprav. Uh, e Hvala lepa in e vas, kdo želi oglasiti? Ne. Potem pa dajem besedo nazaj poročevalcu, gospod Morel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zelo uh, plodna razprava je bila to, zanimiva mnenja smo slišali, ampak mislim, da nam je vsem jasno, da gre predvsem za politično realnost, uh, za uh, vsemi tehničnimi problemi. Uh, Nekdo je zelo lepo to opisal kot gnojno rano eh, Evropske unije v časopisih o tem beremo iz meseca v mesec in vse to izkrivlja sliko Evropske unije. Zato moramo hitro ukrepati in moramo se zavedati oziroma si priznati, eh, da je to eh, problem. Evropska komisija se je zelo hitro odzvala, zahvaljujoč se eh, komisarju Moskovičju, ki se eh, zaveda političnega vidika te problematike. Eh, sprva kolega iz Evropske ljudske stranke je rekel, da je v tem sistemu delitve med državami članicami prišlo do prave evolucije, le nekaj let nazaj sploh ni deloval. Sedaj pa imamo sporočila o, za posamezne države in eh, v vseh državah eh, se razvija. Glavno je, da gre za informacije o prejemnikih eh, in za kolege iz Evropske ljudske stranke naj povem, da če davčni organ potrebuje informacije o Nemči, nemškem državljanu, ki prejema sredstva v Luksemburgu ali pa uh, kje druge, um, to ni obveznost uh, davčnega organa iz te države, da prenese podatke oziroma posreduje podatke davčnemu organu v Nemčiji, ampak obstaja možnost nismo dovolj hitri in ne gremo dovolj daleč. Eh, kolega iz zelenih je rekel, da moramo ukrepati zelo hitro, ampak zakaj? Jaz predlagam 2017, eh, ne pa konec leta 2016, zaradi tega, ker sem razpravljal za davčnimi organi. Eh, hitro ukrepanje je dobro, ampak prehitro ukrepanje pa ne. Moramo biti ne le ambiciozni, ampak tudi realistični. Torej, moramo imeti politične ambicije, pa tudi realizem potrebujemo eh, pri izvajanju vsega tega. Za tiste, ki se nekoliko obotavljivi, bi rekel, da je zelo pomembno, da eh, uvedemo avtomatično izmenjavo. Besedilo je pomembno za državljane, kot se verjetno strinjate. In eh, mi smo tisti, ki moramo to prevesti v preprost politični jezik. Mogoče to ni tako enostavno, če se ozremo samo na tehnično naravo besedila. V panelskih eh, dokumentih v odboru eh, so že marsikaj eh, premislili o avtomatični izmenjavi podatkov. Obstaja skoraj enoglasnost, da moramo hitro napredovati v tej smeri zaradi davčne optimizacije in eh, boja proti davčnim utajam. In upam, da bomo dosegli dobre kompromise. Hvala. Uh, Najlepše hvala poročevalcu in vsem poročevalcem v senci. Torej naslednji uh, časovnica, rok za uh, predloge sprememb 18. oktober ob 18. Um, oktober opovdne 9. novembra razprava, glasovanje na odboru 10. novembra in potem na koncu novembrsko eh, glasovanje na plenarnem zasedanju. Ob 16.50 eh, naj bi nadaljevali, torej imamo 20-minutni odmor.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 see the orders of uh, yes. of votes I have to do, not just not to be confused with. Uh, yeah, the order. I have close to me. Okay. Ja, kolegs, Drage kolegice in kolegi, lahko začnemo z glasovanjem, vendar naj podam sprvaj, uh, eh, sporočilo. 4. oktober je komisija sprejela delegirano uredbo o emir, o, emir, o um, OTC eh, izvedenih vrednostnih papirjih in maržah na njih. Parlament nima na ta akt eh, nobenih pripomb po uh, posvetovanju z um, poročevalci. Um, gospodom Delange in ameriškimi prijatelji je odprl so odbori, eh, po, člani so se v ust, pisnem eh, posvetovanju bili posvetovani v skladu z poslovnikom. Eh, postopek je bil v pisni obliki zaradi nujnosti zadeve, da se prenese to na plenarno zasedanje oziroma glasovanje na oktobra v drugem delu. Ni bilo nobenih pripomb in čim prej je treba sprejeti dokument, da ZDA lahko izpolni svoje mednarodne obveznosti do, uh, in to pravočasno. Pisni postopek se je zaključil včeraj popovdne, niti en član uh, skupine ni nasprotoval uh, temu aktu in zato smatram, da je predlog uh, sprejet za strani odbora za ekonomske in monetarne zadeve v pisnem postopku in uh, konferenci predsednikov odborov. Uh, bom posredoval ta dokument in zahteval, da se to uh, sporoči uh, uradno na drugem zasedanju, plenarnem zasedanju oktobra. In sedaj lahko začnemo z glasovanjem. Prva točka glasovanja danes. Sprva moramo seveda preveriti. Izvorite, preverjamo, glasujte poskusno. Still two colleagues to vote. Štejemo. One EPP too many. En član Evropske ljudske stranke preveč, še vedno isti član preveč. En glas preveč za Evropsko ljudsko stranko. Still one EPP too many. Še vedno, prosim. Uh, ja, v redu, urejeno. Potem smo zaključili tesno glasovanje. Ali moramo vključiti dodatnega glasa za EKR oziroma koliko drugih je še daj prisotnih iz te skupine? Ali lahko to preštejete? Dobro, skupaj z njim ste šesti. Dobro. Pa začnemo z osnutkom poročila gospoda Stolonja na predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi ureditve eh, vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije. Dajem na glasovanje v bloku 15, 16, 17 in 13. amadma. Kdo je za? Proti zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. pregledno po elektronsko 22. amadma. Glasujte, prosim. En glas se bo skljivske stranke preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23. Eh, predlog spomembe za, proti, vzdržani. Preverjamo po elektronski poti, izvolite. 23. predlog spomembe za, proti, vzdržani predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprijeli smo ga. Dva za, proti, zdržani, zavrnjen. Štiri za, proti, zdržani, zavrnjen. Pet za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedem za, proti, zdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko, deseti predlog spremembe, izvolite. konec glasovanja. Zavrnjeno. 11 za, proti vzdržani, sprejet. 12 za, proti vzdržani, sprejet. 14 za, proti vzdržani, zavrnjen. Glasovanje o celotnem besedilu in izjavi. Tu je Eh, lahko pa sedaj se tudi oglasite, če želite. Mogoče ni pravi trudek, ampak vseeno izvolite. V skladu z razpravo med vsemi poročevalci v senci smo se odločili, da bomo začeli z trialogom šele po uh, sestanku in uh, zavezi Evropske komisije glede nekaterih naših zahtev. Hvala, to jemljemo na znanje. Besedilo pa smo sprejeli. Sedaj pa o besedilu celotnega poročila, kot je spremenjeno, poimensko izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. 47 za, 48 torej, 7 uh, eh, Eh, vzdržanih, sedaj pa zakonodajni predlog. Glasujte poimensko. Konec glasovanja. 48 plus 1 za, 2 proti, 7 vzdržanih. Sedaj mi je eh, jasno, predno se odločamo o eh, pogajanjih, to je seveda eh, pod pogojem. Eh, in sedaj smo, se odločamo o uh, začetju pogajanj, torej glasujemo elektronsko o tem začetku trialoga, poimensko izvolite, glasujte. Konec glasovanja. 48, 5, 4 sprejeto, imamo kvalificirano večino in lahko začnemo z pogajanji. Čestitam poročevalcu. Sedaj nadaljujemo. Sedaj nadaljujemo z naslednjo točko. Drugo poročilo gospoda Langena na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV. 34. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Originalno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, zarejet. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejet 40 za proti. 39 eh, eh, brezpredmeten, ravno tako originalno besedilo 40 za proti vzdržani zavrnjen, 41 za proti vzdržani zavrnjen, originalno besedilo za proti vzdržani sprejeto, 42 obrnite stran za, proti vzdržani zavrnjen, 43 za, proti vzdržani prosim dvigujte roke, elektronsko preverjamo 43 predlog svojim in be glasujte. Konec glasovanja. Sprejeli smo 44 za 43 proti vzdržani sprejet, 45 za proti vzdržani sprejet. Vse je to kompatibilno z originalnim besedilom? Ne. Naprej 46 in 47 skupaj za proti vzdržani zavrnjen. Na 48 in 49 skupaj za proti vzdržani preverimo 48-49, glasujte, prosim. Konec glasovanja, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen preverjamo elektronsko 51. predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, zavrnjen. Originalno besedilo za proti vzdržani sprijeto. 52 za proti vzdržani zavrnjen. 53 za, proti vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti. Preverimo elektronsko 54 je predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. 55 za, proti. Preverjamo elektronsko 55. predlog spremembe. Glasujte. Ista mž, večina, ne, je kar drugače. Konec glasovanja. Sprejeto. 56. za, proti, vzdržani, sprejet. 58. za, proti, vzdržani, sprejet. 59. Ne, ta je brezpredmeten. 62. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 66 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 67 za, proti, vzdržani, sprejet, 68 za, proti, vzdržani, sprejet, 69 za, proti, vzdržani, sprejet, 70, ne, 71 za, proti, vzdržani, sprejet. 72 z ustnim eh, predlogom spremembe za proti vzdržani sprejet, 73 za proti vzdržani. Preverimo elektronsko 73. predlog spremembe. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 74 za proti, vzdržani sprejeto. 75 za, proti, vzdržani sprejeto. 76 za, proti, vzdržani sprejeto. 77 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 78 za, proti, vzdržani sprejeto. 79 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, 84, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Brez glasovanja avtorja, predloga spremembe, avtorice. Kompromis A. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smembe 91 za proti vzdržani zavrnjeno, 92 za proti vzdržani sprejeto, 93 za proti vzdržani zavrnjeno, prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto, 94, 95 za, proti vzdržani sprejeto, 96 za, proti vzdržani zavrnjeno, 97 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo, 97, prosim, glasujemo. Mislil sem, da je LS za. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za proti vzdržanji sprejeto. Kompromis B, novo, v dveh delih, prvi del za proti vzdržanji sprejeto, drugi del za proti vzdržanji sprejeto. Kompromis C, dva dela, prvi del za proti vzdržanji sprejeto, drugi del za proti vzdržanji sprejeto. Predlog spremembe 131 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis D za, proti vzdržani sprejeto, 140 za, proti, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili, nisem videl dovolj rok, 140 glasujemo, 140 za, proti vzdržani sprejeto, seveda sprejeto. Kompromis E, štiri deli. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti. Preverjamo, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Tretji del z ustnim predlogom spremembe za, proti, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Četrti del z ustnim predlogom zelenih za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, preverjamo 150 za. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno, 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, prvotno besedilo, za, proti, vzdržani, sprejeto, 158 za, proti, vzdržani, sprejeto, 158 za, proti, vzdržani, sprejeto, 160 in 161, pa tudi 162 za proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, pa vseeno preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 164 in 165 za, proti vzdržani sprejeto, 166 za, proti vzdržani proti, zavrnjeno kompromis F za, proti vzdržani sprejeto, 176 za, proti vzdržani zavrneno. Preverjamo, tasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. Alternativni kompromis G, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H, za, proti, vzdržani, sprejeto. 196 za, proti, vzdržani, sprejeto. 197 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis HA novo za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 203 za proti vzdržani sprejeto. 204 za proti vzdržani sprejeto. 205 za proti vzdržani zavrnjeno. 206 za proti vzdržani sprejeto. Zavrnjeno, mislim, da ampak preverimo 206. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, z enim glasom. 207 za, proti vzdržani zavrnjeno. 208 za, proti vzdržani.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 210 za, proti, vzdržani, sprejeto. 211 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 212 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno presedilo moramo glasovati ne. 213 za, proti, vzdržani, sprejeto. 214 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto, 215 za proti vzdržani sprejeto, 217 za proti vzdržani zavrnjeno, 218 za proti vzdržani sprejeto, 219 za proti vzdržani sprejeto, 220 za proti vzdržani sprejeto, 221 za proti vzdržani sprejeto. 222 za, proti, vzdržani, sprejeto. 223 za, proti, vzdržani, sprejeto. 224 za, proti, vzdržani, sprejeto. 225 za, proti, vzdržani, sprejeto. 228 za, proti, vzdržani, sprejeto. 231 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno 232 za, proti vzdržani. Sprejeto 233 za, proti vzdržani. Sprejeto 234, 235 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 236 za, proti vzdržani. Sprejeto 237 za, proti vzdržani se pravi, 238. In prehajamo na 239 za, proti vzdržani sprejeto. Kont 2, lahko v svežnju, od kont 2 do kont 10? Ne. Hm. Kont 2 za, proti vzdržani sprejeto. Kont 3 za, proti vzdržani sprejeto. Kont 4 za za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kont 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, kont 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, kont 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, kont 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, kont 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kont 23 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, kont 24 za, proti vzdržani sprejeto, kont 25 za, proti vzdržani sprejeto, kont 26 za, proti vzdržani sprejeto, kont 29 za, proti vzdržani sprejeto, libe 3 za, proti vzdržani sprejeto, libe 5 za, proti vzdržani sprejeto, libe 6 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto, libe 7 za proti vzdržani sprejeto. V svežnju od eh, navedba 1 do libe 5 sprejeto, prej sem be 5 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto, 5 za proti vzdržani sprejeto, niste bili za, Se pravi, čujem, videl sem, da ste za. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo. Za. Proti. preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odnezeva C za proti vzdržajni sprejeto. Predlog smo imeli šest za proti vzdržani sprejeto, sedem za proti vzdržani zavrneno, prvotno besedilo, ne. Kompromis I, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti preverjamo, drugi del, kompromis I, glasujemo, Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12. Za, proti, vzdržani sprejeto. 13. Za, proti, vzdržani sprejeto. 14. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 15. Za, proti, vzdržani sprejeto. 16. Za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis je, v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, preverjamo, 29, glasujemo. Čudna večina, guve. še dva. Konec glasovanja. Sprejeto. To je bilo 29. 30 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Prvotno besedilo. O vodni zjavi i za, proti, vzdržani. Sprejeto. 32 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 32 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvatno besedilo, vodna izjava J, za, proti, LS za Da ne vidim, preverjamo. Prvotno besedilo, vodna zjava je. Tako, mislim, da je sprejeto. Še nekateri morate glasovati. Konec glasovanja. Sprejeto. либо А, Б, С, Д. Усвежно за, проти, воздержани, спрето. Sedaj pa glasujemo še o tako spremenjenem besedilu. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 47 za, 5 vzdržanih, 5 proti. Čestitke poročevalcu. Tako, sedaj pa prehajamo na poročilo Alfe da Santa o Evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik. Kompromis AS za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. 72 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Kompromis CA za proti vzdržani sprejeto. Kompromis D za proti vzdržani sprejeto glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Kompromis E za, proti, vzdržanje sprejeto, 110 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, kompromis F za, proti, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis G za proti vzdržanje sprejeto. 146 za proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis H za proti vzdržanje sprejeto. 163 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis I za, proti, vzdržani sprejeto, 180 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 185 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 186 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 188 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 183 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis je dva dela. Prvi del za, proti vzdržanje sprejeto. Drugi del za, proti vzdržanje eh, sprejeto. 198 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis K. Pod vzeterih prvi del za, proti vzdržanje sprejeto. Drugi del za, proti vzdržanje sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe je 214 za, proti vzdržani zavrnjeno, 221 za, proti vzdržani zavrnjeno, 222 za, proti vzdržani zavrnjeno, 223 za, proti vzdržani zavrnjeno, 224 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis L za, proti vzdržani sprejeto. 242 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis M za, proti vzdržani sprejeto, 253 za, proti vzdržani zavrnjeno, 257 za, proti vzdržani zavrnjeno, 259 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis N za, proti vzdržani sprejeto. 273 za, proti vzdržani zavrnjeno, 275 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis O za, proti vzdržani sprejeto. 286 za, proti vzdržani zavrnjeno, 288 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis P za, proti vzdržani zavrnjeno dva dela. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti preverjamo, drugi del glasujemo. Zavrnjeno. Še en glas EPP preveč. Dobro, tako ali tako je zavrnjeno. Tri nič tri za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis Q za proti vzdržani sprejeto. 317 za proti vzdržani zavrnjeno, 319 za proti vzdržani zavrnjeno, 320 za proti vzdržani zavrnjeno, 320, 321 za proti proti, vzdržani zavrnjeno, 326 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Še podnaslov za proti vzdržani sprejeto in še drugi podnaslov za proti vzdržanje sprejeto. Zato je pa impl sedmi odstavek za proti vzdržanje zavrnjeno. Impl deveti odstavek za proti vzdržanje zavrnjeno. Impl deset za vzdržanje. proti vzdržani zavrneno. 11. stavek en pl za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa zadnji stavek en pl 14. stavek za proti vzdržani sprejeto. En pl 15 za proti vzdržani zavrneno in 16 odstav 17 odstavek za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In 21 odstavek za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In 29 odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. In 34 odstavek za, proti, proti vzdržani zavrnjeno in 35 za proti vzdržani zavrnjeno in 38 za proti vzdržani zavrnjeno in 39 za proti vzdržani zavrnjeno in 40 za proti proti, vzdržani zavrnjeno, Ampel 42 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Novi podnoslov, skupni trg pred imkom. A glasujemo o tem? Ne? Zakaj ne? Aha, glasujemo. Za, proti, vzdržani sprejeto in kot dve za proti vzdržanje sprejeto in kot tri za proti vzdržanje sprejeto in kot deset za proti vzdržanje sprejeto in ko enajst lahko svežnjo od enajst do petnajst ne enajst za proti vzdržanje sprejeto dvanajst za proti ali da ne vidim in kot dvanajst glasujemo Konec glasovanja. Zavrnjeno. Enako število glasov. In kot 13 za, proti vzdržani sprejeto. In kot 14 za, proti vzdržani sprejeto. In kot 15 za, proti preverjamo. In kot 15 glasujemo. In kot 15 glasujemo. En glas je le preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. Novi podnoslov regionalne politike za proti vzdržani sprejeto. Regi tretji odstavek za proti vzdržani zavrnjeno. Novi podnoslov kultura in. Imamo tukaj podnaslov brez vsebine. Torej, to je brezpredmetno. Podnaslov kultura in izobraževanje. Za proti vzdržanje je sprejeto. Kult šest. Za proti. Preverjamo. Kult šest. Glasujemo. Glasujemo. še tri. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kult 7 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kult 10 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kult 12 za, proti EKR je za. Glasujemo kart 12, okult 12, glasujemo. Konec glasovanja. No, spet izenačeno, zavrnjeno, zelo kontroverzno. Kult 17 za 17 proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, ta podnoslov pade, ker noben vsak ni bil potrjen. Kompromis AN za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis AN za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, kompromis AO za proti vzdržani sprejeto, predlog svojimbe 24 za proti vzdržani zavrnjeno, 25 za proti vzdržani zavrnjeno, 27 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis AP za proti vzdržani sprejeto, kompromis AQ za proti vzdržani zavrnjeno, vzdržani sprejeto. Kompromis AR za proti vzdržani sprejeto. 51 za proti vzdržani zavrneno, 52 za proti vzdržani zavrneno, 53 za proti vzdržani zavrneno, 54 za proti vzdržani zavrneno, 55 za proti vzdržani zavrneno, 56 za proti vzdržani zavrneno vzdržani, zavrnjeno. Ena, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa glasovanje v besedilu, kot je bilo spremenjeno, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, 39 za, 14 proti, 4 vzdržani, čestitke poročevalcev. Now... Sedaj prehajamo na poročilo Oleja Ludvigsona o zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah. Um, yes.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 prvi del brez besede legislative in drugi del bomo glasu, o njem bomo glasovali z besedo legislative. Kompromis je prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, imko 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis E za, proti. E. Eh? Eh, v dveh delih glasujemo. Sledim glasovalnemu seznamu moje politične skupine, ampak ta očitno je drugačen. Kompromis E, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis F za, proti vzdržani sprejeto. Imko 5 za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko 7 za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko 13 za, proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. Kompromis G. Kompromis G v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis H v dveh delih za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis I z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis J. A vi ste bili proti, A, se, se opravičujem. Bomo preverili. Še glasujemo. Predsednik, ste avtomatično vključili ustno dopolnilo? Ja, zato ker je v eh, glasovalnem seznamu. Če hočete biti proti, lahko tudi signalizirate. Torej, glasujemo o kompromisu I. Še tri, dva, še morate glasovati. Ne želite, dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj moramo glasovati o kompromisu brez ustnega dopolnila za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 113 za, proti, vzdržani so sprejeto, 117 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis K, v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 128 za, proti, vzdržani sprejeto, 129 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 131 za, proti vzdržani zavrnjeno, 132 za, proti vzdržani zavrnjeno, 133 za, proti bomo preverili. Glasujemo o preuzvremi 133. Konec glasovanja. Sprejeto. 135 za, proti zdržani sprejeto. 136 za, proti zdržani sprejeto. Zavrnjeno. 139 za, proti za 139. Kdo je za? Vi ste proti. Bomo preverili. 139 za. Mi smo nekako uskleni danes. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Za dva glasova več proti. Imko je najst za, proti. Imko je najst. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis L v treh delih. Prvi del za, proti, zdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti. Bomo preverili drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za en glas več za. Tretji del za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 153 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 154 za. Proti. Zdržani sprejeto. 155 za proti, zdržani, sprejeto, 156 za, proti, zdržani, sprejeto, ampak bomo preverili, 156, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 157 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, prvotno besedilo za, ELS ste za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto, 161 za. Ne, 160 je bil zavrnen. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 163 za, proti, vzdržani, sprejeto, 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis M za proti. V dveh delih, oprostite. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis en v treh delih. Prvi del. Ne. Ja, v treh delih. Prvi del. Koliko jih imate vi? Štiri? Ne vem odkot. text without these words and without these words. So the first part Prvi del se sestoji iz dveh črtanih delov besedila. O tem bomo glasovali skupaj. Torej prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujemo v tretjem delu. Konec glasovanja. Izenačen plusi in minusi. Zavrnjeno. Pravo spremembe 179 za, proti vzdržani zavrnjeno. 187 za, proti vzdržani. Preverjamo 187, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 189 za, proti, zdržani. 189, preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Za en glas. Razlike. 191 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Kompromis O z ustnim dopolnilom. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejem bez 199 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. A, ELS je za. Ponovno sem vas videl na robe. 199 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis P za vzdržanje proti, zdržani, sprejeto, kompromis Q za, proti, zdržani, sprejeto, predlog spremembe 244, drugi del CP, za, proti, zdržani, sprejeto, imko 18 za, proti, zdržani, zavrnjeno, imko 21 za, proti, zdržani, sprejeto, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelo srembe 220 za, proti, bomo preverili. Prelo srembe 220, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis S za proti vzdržani sprejeto. 221 CP 2 za proti vzdržani sprejeto. 229 za proti vzdržani zavrnjeno. 230 za proti vzdržani sprejeto kompromis T v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Dvesto petintrideset za, proti, preverjamo dvesto petintrideseti predlog spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 236 za, proti vzdržani zavrnjeno. 237 za, proti vzdržani sprejeto. 238 za, proti bomo preverili. 238 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 103, je brezpredmeten, 239 v dveh delih prvi del, brez besedice legislativ za, proti zdržani sprejeto, drugi del za, proti zdržani zavrnjeno. 240 za, proti zdržani. Preverjamo 240, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 271 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Ponoviti moramo glasovanje. Še enkrat glasujemo. Ponovno glasujemo o predlogu spremembe 271. Glasujemo. Še trije morate glasovati. Ne želite glasovati v redu. Konec glasovanja sprejeto. 134 za, a ne, ta je brezpredmeten. 241 za, proti, zdržani, mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 242 za, proti vzdržani sprejeto. 246 za, proti vzdržani zavrnjeno. 247 za, proti vzdržani zavrnjeno. 248 za, proti vzdržani zavrnjeno. 249 za, proti vzdržani zavrnjeno. Prvotno besedilo pod naslov 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis U v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, bomo preverjali, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 254, CP2 za, proti vzdržani zavrnilo. 259 za, 259 za, proti vzdržani zavrnilo. 260 za, proti, bomo preverjali, 260 glasujemo. 260 za. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 261 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Imko 24 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Imko 25 za. Proti. Preverjamo. Imko 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis V v dveh delih. Prvi del za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelo smembe 270 za, proti vzdržani zavrnjeno, 274 za, proti vzdržani zavrnjeno, imko 23 za, proti vzdržani sprejeto, imko 26 za, proti vzdržani sprejeto, imko 27 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis A, prvi del za vzdržani proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, kompromis B v dveh delih s ustnim dopolnilom. Najprej glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Prvi del z za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto kompromis C v dveh delih, prvi del za protizdržani sprejeto, drugi del za protizdržani sprejeto, predlog spremembe 36 za protizdržani sprejeto, 37 za proti, ELS e, ste proti. 37. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejet. 38 za, proti, zdržani, sprejeto. 40 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, zdržani, zavrnjeno uvodne izjave od 1 do 7 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto, ampak vseeno bomo preverili, ker ne dvigujete rok. Konec glasovanja sprejeto. Prvotno besedilo od 8 do 17 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 2 za proti vzdržani bomo preverjali. Glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 3 za, proti vzdržani sprejeto. Prvotno besedilo, uvodna izjava 18, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvotno besedilo 19, za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, prvotno besedilo, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo poimensko glasovali od dopolnjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 47 za, 7 proti, 3 vzdržani glasovi. Čestitamo poročevalcu. Sedaj prehajamo na poročilo gospoda Tremose in Balselsa o Evropske centralne banki. Okay. Dobro kompromis A, pardon, en trenutek, pravi predsedojoči. Ready? Ste pripravljeni? Kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 75 za, proti, zdržani, sprejeto. 76 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis B za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, stršani, zavrnjeno, 88 za, proti, preverjamo, 88 glasujemo. Sprejeto, 90 za, proti, zdržani, sprejeto, 91 za, proti, proti zdržani sprejeto. Kompromis C z ustnim dopolnilom za proti zdržani zavrnjeno. Sedaj glasujemo po delih, dveh delih. Prvi del za proti Prvi del je brez ustnega dopolnila, potem pa drugi del. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 108, ne, 102, oprostite, za. Še enkrat podeli. Pravzaprav ne bi morali glasovati v štirih delih. Drugo glasovanje po delih istega kompromisa. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 103 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 108 po delih, dveh delih, prvi del za, proti, preverjamo, prvi del proti, predloga spremembe 108. Glasujemo. Ne, malo bomo. Konec glasovanja. Zavrnjeno drugi del. Za, proti, zdržani, preverjamo. Drugi del, glasujemo. Okay, we, but normally then should be the opposite. Yeah, yeah. Okay. Then should have been the opposite order, but we cannot vote the second part. Okay. So, amendment... Predlog spremembe 109 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis D za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, zdržani, sprejeto. 121 za, proti, zdržani, sprejeto proti, zdržani, zavrnjeno, kompromis F za, proti, zdržani, sprejeto, 129 za, proti, preverjamo, predlog smembe 129, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno, kompromis G za, proti, zdržani, sprejeto, 129 za, predlog smembe 143 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, 143 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 za. UE 148 za proti vzdržani preverjamo. 148 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno zaradi vzdržanih glasov. Kompromis I. Dvakrat glasujemo po delih. ponovno. Celo besedilo najprej. Za, proti, zdržani, sprejeto. Torej tudi v drugem delu lahko glasujemo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Drugo glasovanje po delih. Za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis J. Za, proti vzdržalni sprejeto, 167 za proti vzdržani zavrnjeno. Želite preverjati? Dobro, preverimo, 167 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 168 za, proti Preverjamo 168. Glasujemo. Zavrnjeno 169 za, proti, guje ne vidim, torej preverjamo, preverjamo, glasujemo. Torej je sprejeto, ker je guje za. Uj. No, no, we vote. Ah, no, that, the, the ALDE moved to... Sorry, the ALDE first before was in favor. We are, we are checking, so... Vse preverjamo, bomo videli, kakšen je rezultat. There is an electronic vote. Konec konca imamo elektronsko glasovanje. Najprej se mislim, da je ALDE za in tudi, če se zmotim, to ne vpliva na rezultat. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto sedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L s ustnim dopolnilom za, proti, preverjamo. Glasujemo. Sprejeto. Sto devetinsedemdeset za, proti zdržani sprejeto. Sto osemdeset za, proti zdržani sprejeto. Sto enainosemdeset za, proti zdržani sprejeto. 182 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 183 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis M v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 192 za, alde, ste proti, proti vzdržani zavrnjeno, 192 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis N za, proti vzdržani sprejeto, 196 za, proti, preverjamo, 196 predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Imamo nov kompromis O, vendar to je enako kot stari O. Najprej bomo glasovali z ustnim dopolnilom zelenih. So, uh, uh sorry, I explain you. As a, as a rapporteur, I think that you... Kot poročevalc menim, da moramo glasovati o novem kompromisu.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 Besedili sta zelo pomembni, dopolnilo je zelo pomembno. Lahko zavrnete. Če hočete biti proti, bodite proti. Dobro, sem proti. Če gre za novi kompromis, moramo glasovati o novem kompromisu. Lahko ste proti ustnemu dopolnilu. Jaz sem proti ustnemu dopolnilu. Koliko je potrebnih? takšnih nasprotovanj. Štirje morate biti proti. Vsakdo lahko vloži ustni predlog spremembe, lahko mu nasprotujete, ampak celotna skupina ne more zaradi tega ne glasovati o drugih. Torej, ustno dopolnilo proti njemu so, zato imamo nov kompromisni predlog o, kdo je za, kdo je proti, držani sprejeto. Oh against abstention. 206 sprijeto za, 208 za proti vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujte. 208. predlog spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno 209 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 212 za proti, vzdržani, sprejet. 212, ja. Dobro, preverimo elektronsko, izvolite. 212 je predlog spremembe. Ja, gove, nasprotuje, mogoče imate prav. Mislil sem, da ste za. Še dva morata glasovati. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kje smo že bili? No, zdaj je 213 za, proti, preverimo, preverimo elektronsko, glasujte. Vote is closed. Konec glasovanja, zavrnili smo ga 214 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko, 214, še enkrat, 214, glasujemo elektronsko, izvolite. Nekdo je zahteval, da preverjamo, torej preverjamo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q z uh, ustnim dopolnilom zelenih za, kakšno je stališče uh, demokratov, socialdemokratov, vi ste nas. Vi nasprotujete? Moram pregledati. Dobro, nasprotujete, nasprotujete ustnemu dopolnilu, se pravi v kompromisu, ko glasujemo brez ustnega dopolnila za, proti, vzdržani, sprijet. Kompromis Q. Sedaj pa 230. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprijet pa je KRZ ali proti, aha, vzdržani. Preverimo elektronsko 230. predlog spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani. Zavrnjen 232 za. proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo elektronsko 232. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 234 za, proti proti vzdržani sprejet, 235 za, proti vzdržani zavrnjen, 236 za, proti vzdržani zavrnjen, 237 za, proti vzdržani sprejet, zavrnjen, 238 za, proti vzdržani sprejet zavrnjen, 239 za, proti vzdržani, zavrnjen, 240 za, proti vzdržani, zavrnjen, 241 za, proti vzdržani, zavrnjen, 242 za, proti vzdržani, sprejet, 243 za, proti vzdržani sprejet, 244 za proti vzdržani zavrnjen, 245 za proti vzdržani zavrnjen, 246 za proti vzdržani zavrnjen, 247 za proti vzdržani zavrnjen, 248 za proti. Vzdržani zavrnjen, 249 za, proti vzdržani zavrnjen, 250 za, proti vzdržani sprejet, 251 za, proti. Preverjamo elektronsko 251. predlog spremembe. Glasujte. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno 252 za, proti vzdržani zavrnjen, 253 za, proti vzdržani zavrnjen, 254 za, proti vzdržani zavrnjen, 255 za, proti vzdržani zavrnjen, 256 za, proti vzdržani zavrnjen, 257 za, proti proti 257. ga preverjamo elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. 258 za, proti vzdržani sprejet. 259 za, proti vzdržani zavrnjen. 260. Eh, preverjamo elektronsko 259. Izvolite. Konec glasovanja, zavrnili smo ga. 960 za, proti vzdržani zavrnjen, 261 za, proti vzdržani zavrnjen, 262 za, proti vzdržani zavrnjen, 263 za, proti vzdržani zavrnjen, 264 za, proti vzdržani, zavrnjen, 265 za proti vzdržani, zavrnjen, 266 za proti vzdržani, zavrnjen, 267 za proti vzdržani, zavrnjen, 268 za proti vzdržani, zavrnjen, 269 za proti vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa um, uvodne izjave eh, ena in dva, sprejeto, sprejeto, amadma ena oziroma predlog spremembe, za proti se vrnjen, dva za proti vzdržani sprejet, tri za proti preverjamo, predlog spremembe tri elektronsko, izvolite, glasujte. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnili smo neodločeno. Eh, prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Štiri sprejeto, pet sprejeto. Kompromis R za proti vzdržani sprejet. Kompromis S za proti vzdržani sprejet. 8 za proti vzdržani sprejet, 9 kompromis D. Ojoj, se upravičujem, sem spustil predlog spremembe 9 za proti vzdržani sprejet, kompromis T za proti vzdržani sprejet, kompromis U za proti vzdržani sprejet, kompromis V za proti vzdržani sprejet. 21 za proti vzdržani za vrnjen. In potem kompromis v eh, dvojni v v dveh delih. Prvi del sprejet, drugi del za proti vzdržani sprejet. 26. Eh, predlog spremembe za proti vzdržani. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja zavrnili smo ga 27 za proti vzdržani zavrnjen, 28 za proti vzdržani zavrnjen, kompromis X za proti vzdržani sprejet. Ja, to smo umaknili, potem imamo kompromis Y za proti vzdržani sprejet, amatma 40 za proti Ne, 40. preverjamo elektronsko, izvolite. Vote is closed. Reg Konec glasovanja, e, zavrnjen, kompromis z sprejet, kompromis AA za proti vzdržani sprejet, 47 za proti vzdržani vzdržani, spreji, zavrnjen, 48 za, proti, preverjamo elektronsko, 48 predlog spremembe, glasujte, prosim. Konec glasovanja in smo ga zavrnili. Potem imamo kompromis AB za proti vzdržani sprejet, 51. predlog za proti vzdržani sprejet, 52. za proti vzdržani zavrnjen, 54. za proti vzdržani zavrnjen, 55. za proti vzdržani eh, zavrnjen, 56. za proti vzdržani zavrnjen proti vzdržani. Preverjamo 56. elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57 za proti vzdržani sprejet, 58 za proti vzdržani sprejet, 59 za proti vzdržani sprejet in besedilo z spremembami glasujemo poimensko. Izvolite. Konec glasovanja. 36 za 7 proti 12 vzdržanih in čestitke poročevalcu tako smo prišli eh, do konca napornega glasovanja. Vsem se zahvaljujem. Eh, naslednja seja je sreda 9. novembra ob 9. uri zjutraj, cel dan in potem še v četrtek zjutraj. Hvala in s tem zaključujem sejo. Nasedanje.